Drage kolegice in kolegi, zasedanje je odprto. Sedaj začenjamo z zasedanjem, ki je bilo prekinjeno 18.12.2008. Kolegice in kolegi, vsem vam želim srečno novo leto, srečno novo leto 2009.